dobro jutro gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Prosim vas, da sedete. Eh, ni drugih sporočil predsednika, samo zaradi stavke danes v Bruslju nam ne bodo postregli s kavo zato si jo morate pač vzeti sami. Oziroma zadaj imate na voljo kavo in si jo lahko vzamete. <clears throat> in eh, danes imamo glasovanje. Prosim, da ne pozabite kartice. Sedaj pa smo pri 16. točki položaj mladoletnikov brez spremstva v EU. Poročevalka je gospa Natali Grisbek. Um, predstavila nam bo mnenje. ki ga je predstavila poročevalka. Uh, vemo, da obstaja tudi akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva v EU. Komisija je enkrat poročala o tem. Poročevalka je torej gospa Grisbek, ki bo določila tudi prve sestanke poročeva, s poročevalci v Sinci in potem bo seveda tudi sledila še nadaljna razprava predmeti teme. Gospa Risbek, prosim. E, Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Danes zjutraj bom predstavila ta delovni dokument. O tem smo že govorili, o eh, mladoletnikih brez spremstva v Evropski uniji. To je ključna problematika, o kateri. Eh, želi pravzaprav naš odbor predlagati poročilo na lastno pobudo. Vsako leto imamo na tisoče otrok mlajših od 18 let iz eh, tretjih držav ali pa brez državljanstva, ki prespejo sami eh, v Evropsko unijo ali pa se znajdejo sami v Evropski uniji. Naj povem nekaj v zvezi z delom eh, nekoliko smo podaljšali koledar za pripravo poročila. To je pred vami sedaj delovno poročilo, delovni dokument. Kolega Mišel je tudi dal zelo veliko predlogov, tudi zelo veliko eh, kritike. Na ta način smo lahko pripravili eh, dokument oziroma poročilo, ki je bolj koncizno. Eh, koledar smo podaljšali tudi zaradi tega, ker bomo organizirali v začetku aprila v zelenem tednu eh, eh, potovanje našega odbora, konec aprila pa bomo predstavili poročilo. Torej, tu želimo nekoliko predstaviti osnove dokumenta, Eh, tu odpiramo različne možnosti, zelo smo odprti za vaše predloge. Eh, tu je seveda bilo treba nekako omejiti problem, se osredotočiti na glavna vprašanja eh, mladoletnikov brez spremstva. To delo, ta delovni dokument je še v nastajanju in v naslednjih tednih predlagam, da zaključimo glavna vprašanja, da obravnavamo glavne točke in vse, kar se nam zdi pomembno in kar želimo predlagati v našem dokumentu. Upam, da bomo v tem teh tednih eh, kakovostno delali in da bomo pripravili kakovosten dokument, ki bo eh, pomagal mladoletnikom, ki so v zelo ranljivi situaciji po celi Evropi. Najprej naj predstavim nekaj linij v tem dokumentu in sicer tu gre za temeljne pravice mladoletnikov brez spremstva, in teh pravic v nekaterih državah članicah Evropske unije ne spoštujejo. Gre za pogoje sprejema, za oskrbo teh mladoletnikov, gre za vprašanje preventive pred prihodom teh mladoletnikov. To so vprašanja in izzivi za države članice in Evropo. Evropska unija mora storiti več za zaščito, za sprejem teh eh, mladoletnikov. Mi moramo pravzaprav zapreti obstoječe vrzeli pri varstvu in zaščiti teh mladoletnikov. Mi se seveda zavedamo, da obstajajo velike razlike med posameznimi državami, članicami in njihovimi režimi na tem področju nekaj o strukturi tega delovnega eh, dokumenta. Najprej govorim o eh, višjih interesih otroka. Eh, to je seveda eufemizem. Višji interes otroka je nekaj, o čemer dosti krat govorimo v tem dokumentu. Ta interes mora biti prednosten in drugič zaščita otrok ne samo skozi prizmo, ki jo uporabljajo številne države članice in tudi druge države, se pravi skozi prizmo nadzora priseljevanja. Tu potrebujemo drugo prizmo in sicer prizmo zaščite mladoletnikov veliko vprašanj je treba še razrešiti, ta vprašanja so zelo kompleksna in države članice se jih lotevajo na različne načine. Tu gre za vprašanje, eh, kako pravzaprav nadoknaditi pomankanje statističnih podatkov o otrokih eh, brez spremstva. Tu nimamo številk. Drugič, kako obravnavati prihod in identifikacijo teh otrok. Identifikacija je tudi že neka vrsta zaščite mladoletnikov brez spremstva, kakšna so pravila za vstop na evropsko ozemlje, kako pravzaprav omogočiti mladoletnikom dejanski dostop do specializiranih storitev, potem kako je z skrbništvom tu imamo tudi različne eh, ureditve v državah članicah, eh, glede na to, ali je to prepuščeno občinski ravni ali centralni ravni in podobno. In eh, tu se seveda tudi sprašujemo, ali eh, želi Evropa sam določiti neko skupno metodo določitve starosti, ki ne bi bila intruzivna. treba je tudi določiti eh, osnovne linije za določitev eh, višjega interesa otrok. Torej vsa ta vprašanja so v tem delovnem dokumentu in eh, garancija spoštovanja višjega interesa otrok je na prvem mestu in vprašanje, kako zaščititi otroka tudi, ko se vrne v svojo prvotno državo. Se pravi, kakšne garancije naj damo mladoletnikom, če ostanejo, če se vrnejo in podobno. In eno vprašanje, ki ga tudi ne obravnavajo ustrezno, je prehod iz eh, mladoletništva v eh, odraslo dobo. Eh, v, na prehodu namreč eh, pravice izginejo in eh, mlade odrasle brez procesa vrnejo v državo izvora. In eh, tu bi pravzaprav potrebovali več kot 4-5 strani. Eh, treba je seveda določiti ključna vprašanja, najpomembnejša vprašanja, določiti tudi jasne predloge v imenu parlamenta. Pričakujem mnenja kolegov in kolegic, poskušali bomo pravzaprav sestaviti nekaj, kar uh, je eh, dobro strnjeno, kar bo upoštevalo tudi uh, Eh, na specifičen način vprašanja otrok brez eh, spremstva. Mi imamo seveda določene pravne podlage, na te se moramo opreti in upam, da bo ta dokument vseboval ne zgolj priporočila glede minimalnih standardov, upam, da bo ta dokument dejansko eh, tudi orodje za zakonodajne ukrepe v državah članicah. Torej, nikoli ne smemo pozabiti, da so mladoletniki predvsem otroci, eh, se pravi ranljive osebe in Evropa in države članice morajo spoštovati temeljne pravice otrok in to pomeni, da ne smejo eh, z nasiljem kršiti eh, njihovih pravic. In naj zaključim in eh, s tem tudi odprem razpravo, gospod predsednik. V prilogi vidite tudi vsa besedila, ki se nanašajo na to vprašanje, Evropska komisija pripravlja tu, eh, je imela tudi akcijski načrt za eh, mladoletnike brez spremstva, ta se izteka in kaj namerava komisija storiti sedaj po izteku tega načrta? Ali načrtuje nekaj eh, podobnega, nekaj bolj obvezujočega, nekaj, kar bo nekako tudi pospremilo naše delo? Eh, pri mladoletnikih imamo prav gotovo tudi nujna vprašanja, ki jih moramo razrešiti. Torej, veselim se, da bom sodelovala s kolegi in kolegicami, pa tudi s komisijo pri obravnavi tega vprašanja. Nekoliko dolgo sem govorila, vendar to je to. Hvala lepa. Hvala lepa. And, uh, Hvala. Sedaj pa sledi razprava. Poročevalci v senci želijo besedo. Najprej gospa Koraca Bild. Hvala, gospod predsednik. Želim začeti s tem, da se zahvalim Natali za to delo in pozdravim to delo. Torej, ta dokument je zelo dobro izhodišče in izpostavlja vse glavne točke, s katerimi se moramo ukvarjati. To je zelo kompleksna stvar in velik izziv. Ta dokument nam bo pomagal. Moramo biti kratki in predvsem usmerjeni v rešitve. Uh, nisem povsem prepričana, o tem lahko razpravljamo, da je najboljša pot za napredovanje, čeprav moram reči, da sem vesela, da poudarjate, da se želimo osredotočiti na individualno obravnavo in najboljšo zaščito otrok, kajti v nekaterih državah govorijo predvsem o številu, o zadevah, ki niso spremljive in treba je povdariti, da je treba individualno obravnavati vsakega mladoletnika, predvsem tudi, ko gre za integracijo teh osib. Zato bi bilo dobro, če bi eh, predvideli tudi izmenjavo najboljših praks, kajti mnogo pogosto gre za izvajanje obstoječih, obstoječih pravil in obstoječih predpisov in to se zelo razlikuje od države do države. Eh, povsod se ne držijo najvišjih standardov iz različnih dr, eh, razlogov. Torej potrebujemo eh, smirnice za oceno starosti, za skrbništvo in tako naprej. Potrebujemo torej tudi konkretne pristope v zvezi z zdravstvenimi pregledi in tako naprej. Države članice imajo določene težave pri konkretnem izvajanju vsega tega. In zato se čudim in o tem velja razpravljati, ali je ideja, da bi imeli specifičen zakonodajni instrument, najboljša ideja. Vemo, kakšni so zakonodajni postopki. E, to e, gre potem v naslednji zakonodajni mandat. In obstaja nevarnost, da se bomo bolj osredotočili na zakonodajni proces, kot pa na to, ali države res izvajajo obstoječe ali ne. Imamo svežen za azil in eh, uspelo je tudi povečati eh, zaščito otrok, izboljšati zaščito otrok in bili so storjeni dobri koraki. Vendar vse to je treba izvajati v praksi. Če spet odpremo zakonodajni postopek, Eh, obstaja nevarnost, da se pomaknemo korak nazaj na mesto naprej. Zato mora biti težišče predvsem to, kje so težave Nekatere države to zelo dobro izvajajo, ampak včasih se potem soočajo s finančnimi težavami. Potem tudi to, da so različni sistemi za azil, različne inštitucije, da so osebe premalo usposobljene in tako naprej. In mislim, da si moramo najprej ogledati implementacijo preden se lotimo nekega zakon, novega zakonodajnega postopka, razen tega se je treba tudi vprašati, v čem bi bila dodana vrednost takega dodatnega zakonodajnega akta. Treba se je vprašati, kako kot parlament lahko najbolje prispevamo k zaščiti otrok in nov zakon verjetno ni najboljša pot. Potem sodelovanje s tretjimi državami, to smo tudi slišali. Pomembno je, da če se oceni, da otrok ne potrebuje mednarodne zaščite ali ni žrtev um, trgovanja z ljudmi ali um, kriminala, potem je treba okrepiti um, na ravni EU sodelovanje, naprimer sporazumi o uh, prevzemu. Včasih eh, ni zadosti, če govorimo z vladami teh držav, temveč tudi z nevladnimi organizacijami. In združenimi močmi se mi zdi, da lahko dosežemo tudi boljša zagotovila, da eh, se otroci vrnejo v varno okolje. Želim eh, omeniti tudi projekt, ki ga vodi eh, Švedska z drugimi državami članicami, Airpol za Afganistan in Irak, ki je uspelo izboljšati um, um, varno vračanje mladoletnikov. Um, na švedskem um, bo ob koncu aprila eh, obisk delegacije Libe in zelo uh, vesela bi bila, če bi vas prišlo čim prej in uh, čim več in bi si lahko vse to skupaj ogledali. Uh, Eh, gre seveda za dobre prakse, za izmenjavo dobro pra prakse. Ampak veselim se sodelovanja s eh, tabo, Natali, in tudi z vsemi ostalimi. Hvala, gospa Koraca Bild in sedaj gospa Sipl, prosim. Hvala, gospod predsednik. Že nekaj mesecev in tednov potekajo razprave o temeljnih pravicah, o temeljnih vrednotah, o vrednotah Evropske unije. In v tem kontekstu uh, je seveda zelo pomembno vprašanje, kako ravnamo z, otro, z otroki in mladoletnimi osebami, kako zagotavljamo pravice teh mladoletnikov. In zato sem zelo vesela, da se je gospa Grispek lotila te teme. Vendar menim, da ima pa vsem prav z oceno, da na mnogih krajih manjkajo ustrezni podatki, predvsem kar zadeva število eh, mladoletnikov brez spremstva, kot tudi glede vprašanja, kako jih posamezne države eh, obravnavajo različno po starostnih skupinah, kako zgleda eh, varstvo, ali se za vsakega posameznika sprejme posebna odločitev, ali je zagotovljeno to varstvo tudi strani inštitucij, ali so vključene družine v to. Tu so pomembna vprašanja, ki jih moramo rešiti, za kar pa potrebujemo tudi več informacij. Zato sem hvaležna, da smo eh, časovno okno za nadaljne obravnave malo razširili in mislim, da bomo skupaj s poročevalci v Sinci morali pojasniti ta vprašanja. Torej, ukoliko eh, moramo obravnavati kratkoročno določena vprašanja, kakšno odgovornost pa imamo tudi za dolgoročno razpravo. Govornica pred mano je opozorila na svežen za azil, kjer smo <clears throat> vzpostavili neke pogoje za delo z mladoletniki neodvisno od tega poročila, ki ga pripravljamo sedaj, je že tam eh, predviden postopek. Eh, eh, in treba je seveda tudi natančno spremljati, ali se države članice držijo teh določb in jih izpolnjujejo življenjem. Mogoče bi lahko tudi že pripravili poročilo o dobrih praksah in na ta način postali aktivni. Vse to je treba preveriti. Želim pa povedati, omeniti tudi še drugo pomembno točko in to je evropski proračun. V različnih odborih razpravljamo o tem, kaj vse je treba storiti, ki so še potrebne dopolnilne dejavnosti in res je, da je veliko takih eh, področji, kjer moramo še več delati, to velja za trg dela, pa tudi za mlade uh, mladoletne osebe in tako naprej. V interesu ljudi, za katere uh, oblikujemo politiko, si moramo uh, uh, temeljito premisliti, kako ravnati s proračunom. Veselim se nadaljne razprave s poročevalci v Senci. Tam bomo potem. Um, ugotovili, kakšne podatke potrebujemo, kje so naša skupna izhodišča. Uh, Eh, seveda pa je naš cilj izboljšati situacijo za mladoletnike brez spremstva. Najlepša hvala, gospa Sipel, gospa Flotre, prosim. Merci. Najlepša hvala, najlepša hvala Natali Grisbek, poročevalki za njeno delo. Mislim, da je to dobra podlaga za razpravo. Tu je jasno povedano, zakaj gre, eh, kako je situacijo v Evropi. Torej, situacija mladoletnikov je nespremljiva. Pomislimo si, da bi ti otroci bili naši otroci in bi nas popadla groza. Eh, in treba je tudi eh, torej poznati identiteto teh otrok, pogoje sprejema in podatki držav članic so zelo slabi, sramota. In eh, dosti krat so to tudi zapuščeni otroci imigrantov in to ni v skladu z evropskim načr akcijskim načrtom, zaradi tega, ker eh, so hoteli pravzaprav eh, zagotavljati tudi ustrezno prevencijo pred prihodom teh oseb in zagotavljati ustrezne pogoje po povratku in pogoji eh, ob prihodu in eh, više interesi otroka. Eh, ob povratku ne smejo pravzaprav biti prednostne naloge našega dela. Treba je namreč razmisliti o ali novi zakonodaji ali pa evropski strategiji ali pa eh, konsolidiranem okviru ne vem kako bi to imenovali o tem se je treba dogovoriti tu imamo različne pristope torej vsekakor mora poročilo najti neko ustrezno obliko ki bo zagotovila da bi situacija mladoletnikov o kateri se govori v številnih besedilih v evropi da bi njihova torej si situacija bila konsolidirala da bi imeli pač nek skupni pristop treba je torej pogledati eh, kje so instrumenti, ki se ukvarjajo s takimi mladoletniki in te je treba konsolidirati v nekem strateškem okviru. Podobno kot naprimer pri Evropski strategiji za vključitev Romov, ker bi imeli tudi nacionalne strategije, sklic na države članice. Torej mi moramo tu zahtevati številne pobude Treba je torej mobilizirati evropske institucije in tudi pritiskati na države članice, da eh, spoštujejo svoje obveznosti, se pravi, da spoštujejo višji interes otroka. Torej, kako je torej z usodo otrok eh, in eh, pripravlja se tudi direktira o vračanju in tu bi bilo treba predvideti tudi neko poglavje o um, mladoletnikih brez spremstva. E, torej, res je zelo zanimivo, ker se pogovarjate, dragi sosedje, vendar z manj hrupa bi bilo bolje. torej v evropskih besedilih bi bilo treba specificirati nek nov pristop eh, za mladoletnike brez spremstva, torej potrebujemo vse to v enem besedilu in eh, to besedilo bi predvidevalo neko evropsko strategijo. V zakonodajnem okviru bo to težko pravzaprav uh, uresničiti. In poleg tega imamo tudi zelo veliko partnerjev, ki so zelo aktivni pri tej tematiki. Imamo svet Evrope, imamo smernice eh, sveta Evrope in mi moramo tudi spodbujati partnerstvo s temi eh, institucijami. Treba je optimizirati uporabo finančnih sredstev tu gre torej za vprašanje kako eh, mobilizirati različne finančne instrumente naprimer socialni sklad kako je treba pač eh, financirati njihov sprejem izobraževanje usposabljanje in tako naprej jaz res mislim, da bi bilo koristno oziroma tudi sprašujem Natali, kajti nazadnje smo se pogovarjali na sestanku poročevalcev v senci o tem, ali ne bi bilo dobro, da imamo neko študijo o sodni praksi Evropskega sodišča eh, o višjem interesu otrok. iz tega bi lahko oblikovali neko, eh, neke evropske standarde iz te sodne prakse. Torej. Ne vem, eh, ali se bomo dogovorili za tako študijo in še v teku našega dela. Hvala lepa. Gospod Kirkop. Kirkop. The floor is yours. Prosim, gospod Kirkop. Hvala, gospod predsednik. Najprej se že želim zahvaliti vsem, ki eh, sodelujemo. Ja, škoda, da gospa Koraca Bilt ravno odhaja. Hotev sem komentirati o tem, kar je Švedska eh, storila eh, za priprave, ob, za obisk v aprilu. Vse te priprave upam, da bom lahko šel tja na obisk eh, in Švedska je bila tudi gostiteljica srečanja na vrhu Združenih narodov o 19, v 90-ih letih o zaščiti otrok in kot britanski minister sem takrat sodeloval na tem srečanju na vrhu. Bom zelo kratek. Želim povedati naslednje. Delovni dokument ima tri cilje. Prvi se osredotoča predvsem na eh, močan regulativni okvir in to je najšipkejši člen. Ostali dve točki, ki se nanašata na to, kako je treba ravnati z um, mladoletniki brez spremstva, pa je zelo pomembna, tako kot tudi splošen cilj, uh, ki um, vključuje nezakonito priseljevanje in trgovino z ljudmi. In to so prave korenine tega pojava. Ampak, če vidimo, kje, če si ogledamo, kje je pravzaprav problem, predvsem tudi, ko gre za otroka, je. Uh, določanje starosti otrok. Prvič določiti, ali je oseba eh, sploh mladoletna. Seveda imamo v tem dokumentu mm, neko domnevo predpostavko, da se verjame mladoletnemu, torej njegovim izjavam. V dvomu naj bi eh, verjeli mladoletnemu eh, in ga potem prevzeli v ta zaščitni mehanizem. Ampak zdi se mi, da je določanje te starosti zelo težavno. In druga stvar, in ta se mi zdi še bolj pomembna, je, da eh, je mladoletnik brez spremstva, eh, ne ostane večno mladoletnik. Želim vedeti, kaj bomo storili da bomo imeli neke vrste prehodno podporo. Torej, ko gre za. Torej, kaj storiti, ko pač ta uh, mladoletnik ni več mladoletni in je odrasel, ali bomo predvideli prehodne aranžmaje, ali imamo kakšne pametne rešitve in ideje. Mislim, da nam uh, jih še manjkajo. Torej, s temi pridržki in s temi. Uh, tudi pomisleki. Um, se bojim seveda, da im, bi imeli preveč regulacije. Seveda so različni pristopi, ampak če imamo zelo prespri, preskriptivno regulativo, to lahko bolj škodi, kot pa da uh, Um, uh, pomaga. Mislim, da je bolje, če se zauzamemo za kooperativni pristop med inštitucijami in državami članicami. Ampak seveda nam gre pri, pri, pri vsem tem za rezultat. In rezultat je zaščita nadoletnikov brez spremstva in upoštevanje njihovih posebnih eh, problemov. Gospod Klejs je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsednik. Thank you v poročilu. Eh, gre tudi za trgovino z ljudmi v zvezi s mladoletniki brez spremstva. <clears throat> Ne smemo biti naivni. So nekateri, ki to izkoristijo. Izkoristijo, eh, da se eh, mladoletne brez spremstva sprejme na zelo human način in da dobijo tudi pravico do bivanja. In to vodi seveda potem do dodatnega priseljevanja eh, članov družine. Če govorimo o eh, mladoletnih brezprintah, moramo govoriti tudi o odgovornosti staršev. So tudi starši, ki namenoma pošljajo otroke v Evropo, eh, eh, zato da bi lahko kako potem jim sledili in dobili pravico do bivanja. Torej, nikakor ne sme nastati vtis, da take prakse nagrajujemo. To je dolgoročno gledano najboljši način braniti interese mladoletnikov. E, govorniki pred mano so že govorili o potrebi boljšega sodelovanja z državami porekla ne, e, mladoletnikov brez spremstva, kar je seveda res. Gos Hvala, gospod Kles, gospa Gion. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi čestitala Natali Grispek za njeno poročilo. Mislim, da je zelo pogumno in da eh, zelo konkretno zastavlja vprašanja pri tej problematiki. Eh, zelo sensibilna eh, je bila tudi na to, kar je pač rekla, kar so rekli številni poslanci in poslanke treba je seveda zagotavljati usklajenost eh, z drugimi deli, eh, naprimer o azilu in podobno. Ta problematika je zelo težka in številke o mladoletnikih brez eh, spremstva v Evropi kažejo, da je azilna problematika tu pravzaprav marginalne narave v primerjavi z drugimi problemi, ki se tu zastavljajo rada bi pa še dodala nekaj elementov naši razpravi, kajti teme v tem poročilu eh, so pomembne za različne dosjeje o azilu, naprimer za postopek in podobno. V eh, poročilu Natali eh, Grisbek sem videla določene točke, pri katerih moramo biti previdni, kajti tu gre za neko povezanost z azilom in treba se je res previdno lotiti te problematike na primer eh, imamo tudi eh, eh, vprašanje pridržanja in tu imamo tudi določene definicije v direktivo o sprejemu ki pa ne ustrezajo temu kar predlaga natalie to so samo detajli ki kažejo, da je treba dejansko preveriti, kako so dokumenti usklajeni in treba je seveda poskrbeti za uravnovešenost našega razmišljanja. Treba se je vprašati, kakšni so pogoji sprejema mladoletnikov brez spremstva v EU. To je problematika, kjer je treba dejansko upoštevati naprimer vprašanja skrbništva in podobno. Treba je se vprašati, kako je z izobraževanjem skrbnikov o njihovih eh, nalogah in podobno. Glede določanja starosti, o tem smo že govorili, Eh, pri azilu vidimo, da so mladoletniki brez spremstva, veliki mladoletniki v starosti 16 do 18 let, obstajajo velike razlike. Eh, tudi v različnih besedilih in organih, eh, ki se lotevajo teh nalog in podobno. Potem pa še dostop do postopka za mladoletnike brez spremstva. E, te stvari moramo pač urediti na e, podoben način, potem pa pridržanje e, osebno in mislim, da je tudi politično tako potrebno ugotoviti, da predržanje ni definirano v skladu z eh, mednarodnim pravom in evropskim pravom, vendar so stvari dejansko že tudi opredeljene v direktivi o pogojih sprejema. Torej mislim, da moramo dejansko poskrbeti za konsolidacijo takih besedil. Hvala lepa. Quested. Hvala. Sedaj pa bo komisija pojasnila nekaj točk, ki jih je navedla gospa Grisbek. Eh, besedo ima komisija, potem pa spet eh, poročevalka in potem bomo glasovali. No, dovolite mi kratek prispevek. Hvala za to poročilo. Eh, in mislim, da je v dokumentu veliko zanimivih idej. In pravzaprav je to zelo v skladu z našim akcijskim načrtom ki smo ga predstavili septembra lanskega leta v zvezi z eh, eh, mladoletnih, eh, ki brez spremstva. In to ni nek začasen pojav v EU. Razlogi za migracijo mladoletnikov so številni. Revščina, ker nimajo pomankanje možnosti za izobraževanje, lahko so tudi ekonomski razlogi, ampak ne glede na razloge, jih moramo v prvi vrsti obravnavati kot otroke in to piše tudi v našem akcijskem načrtu. Zahvaljujoč akcijskemu načrtu smo eh, pripravili tudi skupni evropski pristop za obravnavanje tega vprašanja, kajti veliko je bilo različnih praks pri delu z doletnikimi in tudi ta akcijski načrt je možnost, da se učijo drug od drugega. Eh, kaj se je prav tako izkazalo? Eh, mnoge eh, zadeve so tehnične narave, naprimer eh, določenje starosti, potem iskanje članov družine. Eh, države članice imajo že izkušnje s tem in sodelovanje med državami članicami se lahko dodatno učimo. Zato smo predvideli in smo tudi vzpostavili eh, skupino strokovnjakov, ki se je že dvakrat sestavila. Enkrat eh, je obravnavala vprašanje skrbništva, enkrat pa iskanje družinskih članov. Eh, torej, dobro je, da strokovnjaki držav članic delajo pri tem in to se nanaša tudi na določanje starosti in pri tem si veliko obetamo oddelati delovne skupine. <clears throat> potem kar zadeva zakonodajno plat. Predsednik prekinja. Torej, veliko je tu nekih privatnih konferenc v dvorani. <clears throat> Vem, da sedaj ljudje prihajajo zaradi glasovanja, ampak prosim, da to storijo na mir način, kaj ti predstavnik komisije ravno govori in mi smo tu še sredi razprave. Prosim, da ste mirni torej kar zadeva eh, zakonodajno plat, tudi tu vidimo eh, izboljšanje, naprimer direktiva proti trgovini z eh, ljudmi in ta vključuje predvsem tudi specifično tudi interese otrok. Potem izvajanje te direktive naj bi se začelo letos in videli bomo, kako bodo države izvajale to direktivo, kar zadeva azilni paket se eh, poslanci tega odbora seveda zavedajo kompleksnosti tega področja in eh, upamo, da bomo eh, uspeli eh, izboljšati stisko teh otrok z nadaljnimi ukrepi. Vračanje je bilo večkrat omenjeno. Dve direktivi že predvidevata posebne eh, določbe za vračanje otrok, tako v uvodnih izjavah kot tudi v členih. Eh, in potem, kar zadeva eh, prehod eh, na odraslost, eh, eh, tudi tu direktive predvidevajo, eh, eh, da ni možno vrniti eh, osebe takoj, ko eh, eh ni več mladoletnik, ko eh, postane 18 let. Eh, Potem, kar zadeva akcijski načrt, eh, ne moremo še povedati kaj dosti. O tem predsednik spet prekinja. Ja, Kolegice in kolegi. <clears throat> Torej, če uh, iščete glasovalni seznam ali kaj, potem to storite zunaj. Prosim, v dvorani naj bo mir, da lahko nadaljujemo s to razpravo. Okay, um... Dobro. Torej, kar zadeva nadaljno spremljanje akcijskega načrta, to je za enkrat še nek aktivn okvir 2014-2015 bomo potem lahko pripravili dokončno poročilo o izvajanju tega. Hvala in sedaj dobi besedo spet gospa Grispe kot poročevalka, če želi besedo. Ali se za, ste zainteresirani še povedati kaj o tem? Hvala na kratko, kaj ti razpravo se prekinja. Najprej naj povem, da hvala komisiji za ta pojasnila. Mislim, da bo to eh, dolgoročno delo tudi po poročilu in skupaj bomo lahko dobro sodelovali. Hvala vsem kolegom, poročevalcem Senci in vsem, ki so prispevali k temu delu. Zapisala sem si tudi vse. Eh, komentarje, glede definicij, glede drugih elementov, glede sodelovanja, glede izmenjave najboljših praks, glede statistik. In slišali smo tudi nekaj duhovitih um, komentarjev našega kolega Kirkhopa. Kaj naredimo po 18. rojstnem dnevu? Nimam Um, čarobne palčke, da bi lahko našla neko rešitev. Lahko pa povem nekaj, kar je povedalo več kolegov. In sicer, kar zadeva pravno naravo instrumenta. Razumem, da morda ni treba imeti neke težke zakonodaje, to lahko kontraproduktivno. Morda je bolje imeti nek evropski okvir, evropsko strategijo, s katero bi obravnavali specifiko eh, tovrstnih otrok. Ne gre za to, da nijamo dobrih praks, imamo jih, vendar moramo proučiti prakse vseh držav članic. In naš temelj za Evropsko unijo je konvencija OZN o pravicah otrok. In torej to je temeljno besedilo, ki je tudi eden temeljev Evropske unije. Torej, nekatere države članice nimajo veliko interesa za to, vendar to ne pomeni, da mi tega ne moremo izvesti. Nek okvir, strategija, to je ideja, ki jo bomo še naprej razvijali, zato da bomo predlagali nekaj v tem smislu, zato da bomo poskrbeli za otroke. Ne glede na to, v kateri situaciji smo, so otroci vedno ranljivejši od odraslih. Hvala, gospod predsedujoči. In delali bomo še naprej. Dobro, to bo vse. Gremo naprej začnimo z glasovanjem. Vidim, da se dvorana polni, kolegi prihajajo. Pripravljeni so za glasovanje, vse je že čas za to, tako da ne smemo zamujati. Kot veste, smo včeraj eno točko omaknili z dnevnega reda za glasovanje. Torej, točko smo prestavili. In če je dopoledne smo se torej dogovorili, da ne bomo glasovali o poročilu gospe Makovej o zamrznitvi in zaplembi premoženske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem v Evropski uniji. Tako da gremo najprej na točko 18, sprememba sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov. Poročevalci, gospod Klod Morajs, ste pripravljeni na glasovanje? Potem lahko kar začnemo. kdo je za eh, osnutek priporočila gospoda Morajsa? Proti? Zdržani? Sedaj elektronsko preverjamo celotno priporočilo. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 za, 3 proti, 6 vzdržanih. Sprejeto. Čestitke, kolega Moraješ. Gospa Sofintveld želi podati izjavo glede glasovanja. Jaz sem se vzdržal. Uh, gospa Intveld, manjšinsko mnenje v imenu svoje skupine? Ali podpira cilje tega predloga za eh, vizumsko, vizumski olajšan režim? Mi podpiramo eh, to, da se uvere za pretok ljudi zmanjšujejo, vendar liberalci se tudi, tudi zagovarjamo temeljne pravice in zelo smo zaskrbljeni, morda Eles tudi, zelo smo zaskrbljeni glede eh, predloga proti eh, skupini LGBT, ki se ga predlaga v Ukrajini. Mi smo proti to vrstni zakonodaji. Temeljne pravice niso nekaj opcionalnega, temveč so nujnega pomena, zato smo želeli predstaviti uh, eh, to glasovanje. Zato se je Alde odločil vzdržati med glasovanjem. Slišali smo to izjavo. Gremo naprej. Točka 19. Listina EU. Določitev standardov za svobodo medijev v EU. Poročevaka gospa Renate Weber. No, tu imamo nekoliko bolj zapleteno glasovanje, imamo številne amandmaje. Pravzaprav zelo veliko amandmajev imamo. Torej, to bo dolgo glasovanje. Kompromis 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 81. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 82. Želite preveriti? Preverjamo 81. Glasujemo. 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 proti 19 za. 82 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Želite preveriti? Dobro. Preverjamo 86. Glasujemo. Konec glasovanja. devetnajst za sedemindvajset proti zavrnjeno oseminosemdeset za proti vzdržani zavrnjeno 90. Ne, ta je bil zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za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 proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno kompromis 12 za. Proti vzdržani sprejeto. 133 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 136 za. Proti vzdržani sprejeto. 138 oziroma preverjamo 136 Preverjamo. 136. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 24 proti, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. Aha, še drugi del amadmaja 142, ki je še aktualen. Torej, drugi del amadmaja 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromis. Kompromis 15 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 117 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 141 oziroma ta odpade. Kompromis 16 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 143 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto. 146 za proti vzdržani zavrnjeno. 151 za proti vzdržani sprejeto. 153 za proti vzdržani sprejeto vzdržanje zavrnjeno, kompromis 18 za, proti vzdržanje sprejeto, 155 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 156 za, proti vzdržanje sprejeto, 157 za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 19 za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani sprejeto. 161 za proti vzdržani zavrnjeno. 166 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del, oziroma preverjamo prvi del. Preverjamo prvi del. Glasujemo za prvi del. 166. Konec glasovanja. 26 proti 26 in en glas vzdržan. Kako glasujete? Za ali proti? Torej, sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 167 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 20 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 22 za proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 181 za, proti vzdržani sprejeto, 182 za proti vzdržani sprejeto, 183 smo omaknili, 184 za proti vzdržani zavrnjeno, 187 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto 191 za, proti vzdržani zavrnjeno 196 za, proti vzdržani sprejeto 197 za, proti vzdržani sprejeto 199 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa vodne izjave in navedbe amandma ena za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 za, proti vzdržani sprejet, amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za, tu jih nekaj odpade, gremo naprej na kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 27 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprijeto, 20 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 28 za proti vzdržani sprijeto, 22 za proti vzdržani sprijeto, kompromis 29 za proti vzdržani sprijeto, 25 za proti vzdržani sprijeto, kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeto 31 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 31 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 32 za, proti vzdržani sprejeto 35 za. Proti vzdržani sprejeto 36 za proti vzdržani je zavrnjeno. Kompromis 33 za proti vzdržani sprejeto. 39 za proti vzdržani sprejeto. 40 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za proti vzdržani sprejeto. 43 za proti vzdržani sprejeto. proti, vzdržani, sprejeto, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 62 za, proti vzdržani je sprejeto, 63 za, proti vzdržani je sprejeto, 64 za, proti vzdržani je sprejeto, 65 za, proti vzdržani je sprejeto, 66 za, proti, proti vzdržani je sprejeto, 67 da, za, proti vzdržani je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o mnenju odbora Kalt. Glasujemo v bloku. Oziroma, gre za to, glasujemo v bloku o odboru Kalt, razen za odstavka 6 in 8. Torej, Glasujemo glede vsega, razen glede stavkov 6 in 8. Kdo je za mnenje odbora Kalt, razen za odstavka 6 in 8? Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo odstavki 6 in 8. Kdo je za odstavek 6? proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo. Sedaj pa elektronsko glasujemo o celotnem besedilu, kot smo ga spremenili. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, 6 proti, nič vzdržanih. Hvala in čestitke, gospa Weber. Now, moving to the report, please. Gremo naprej. May I have your attention? Prosim za vašo pozornost. Prosim za vašo pozornost za minutko. Imamo še precej dela. Sedaj pa, prosim. Voting now the report of our colleague, Mr. Jorgos Papanikola. Poročilo kolega Papanikola o razrešnicah. Razrešnica za leto 2011 splo, splošni proračun EU, leto 2011, oddelek 3. elektronsko glasujemo. Amandma ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Oziroma preverimo, preverimo. Torej, predlog smembe ena za poročilo popapa Nikolao razrešnica. Glasujemo. Glasujemo. Koniec głosowania. Devetnajst za, trideset proti, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, kot smo ga spremenili. Glasujemo elektronsko. Glas, elektronsko bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, nihče proti, 14 vzdržanih sprejeto. Gremo naprej. Točka 9. Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Imamo predlog spremembe. Kdo je za? Predlog spremembe 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 50 za, nišče proti, nišče ni vzdržan. Torej imamo soglasje. Sedaj Agencija Evropske unije za temelje pravice za leto 2011. Razrešnica. Tu imamo številne predloge spremem. Amadma ena, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spreme dve. Oziroma odpade, gremo naprej tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spreme štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5, je nadomestil ustni predlog spremembe strani gospe Makovej. Torej, predlog spremembe 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. Torej, to je odstavek 3. Te imamo nov ustni amadma gospe Makove za, proti vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek tri. Ustni predlog spremembe gospe Makove za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Potem predlog spremembe sedem. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu, kot smo ga spomenili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. In rezultat je 50 za, nišče ni bil proti, nišče se ni vzdržal, torej soglasje. Sedaj pa razrešnica e, za 2011 Evropski center za smenje drog. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spreme 9 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spreme 10 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spreme 11 za proti vzdržanje sprejeto. Odstavek 5, ustni predlog spremembe gospe Makove in gospe Matiju za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj predlog spremembe 12. Ne. Odpade. Torej predlog spremembe 13. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu, ko smo ga spremenili. Glasujemo. Not, not ne dela? Zdaj pa res glasujemo. Konec glasovanja. 7, 46 za, nišče ni bil proti, nišče ni vzdržan, so zopet soglasje. Gremo naprej, poročevalec Papa Nikolao, razrešnica za Eurojust. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti. Ni jasno, ni jasno. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Kaj imamo? Konec glasovanja. 31 za, 16 proti sprejeto predlog spremembe šest. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu, ko smo ga spremenili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Znova soglasje poročilo papa Nikola o Evropskem policijskem uradu. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe šest za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe sedem za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe devet za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe osem za. Proti, oziroma odpade. Osem odpade. Gremo naprej. Predlog spremembe deset za. Proti vzdržani sprejeto. Dvanajst za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Moje glasovanja. Sprejeto s soglasjem. Gremo naprej. Frontex predlog spremembe ena po delih. Imamo tudi ustni amadma gospe Makovej. Torej, glasujemo po delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverimo. Drugi del. Glasujemo. kaj vidimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, drugi del je bil zavrnjen. Prelo smo imeli tri za. Proti. vzdržani, vendar ni, ni jasno. Prej sem je tri, glasujemo. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti 24. Zavrnjeno. Razen, če kdo ni glasoval. Torej, nič ne moremo storiti, ne moremo pomagati. Predlog smeje 4 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog smeje 5 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog smeje 6 za, proti vzdržanje sprejeto. In glasujemo o celotnem besedilu, ko smo ga spremenili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 48 glasov za, nišče ni bil proti, nišče ni bil vzdržan. Soglasje. Gremo naprej. Europol. Razrešnica za leto 2011. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani sprejeto. In končno glasovanje o celotnem besedilu. Glasujem elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Z njo imamo soglasje 48 glasov za. Gremo naprej. Razrešnica za leto 2011. Uspešnost finančno upravljanje in nadzor agencij. Predlog spremembe 1 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog sem med tri. Proti vzdržani sprejeto. Predlog sem med štiri. Za. Proti vzdržani sprejeto. Pet. Za. Proti vzdržani sprejeto. Šest. Za. Proti vzdržani sprejeto. Sedem. Za. Proti vzdržani sprejeto. In končno smo na celotnem besedilu, ko smo ga spremenili. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 2 proti, nišče ni bil zdržan. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o pismu glede kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini in razve, razveljavitev direktive 2001 skozi 20. Torej, bomo elektronsko glasovali v tem pismu. Glasujemo. Konec glasovanja. 68 glasov za. Torej, sprejeto. Potem imamo vprašanje, ustno vprašanje za ustni odgovor. Moje vprašanje v imenu celotnega odbora. Glasujemo o vprašanju. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 43 za, 4 proti. Torej, ustno vprašanje je sprejeto. Mislim, da smo s tem zaključili, če se ne motim. Če se ne motim, je to, to za sedaj. Sedaj imeli odmor. Na to pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Zakaj moramo koordinatorje zdaj? Zakaj moramo koordinatorje zdaj?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 In sem imel še eno točko na dnevnem redu. Prosim za malo pozornosti. Spregledal sem nekaj, da, da imamo na dnevnem redu točko, ki smo jo že obravnavali. Torej, sedaj bi lahko imeli sestanek koordinatorjev, tako da uh, prosim koordinatorje naj ostanejo v dvorani, ostali pa prosim, da zapustite dvorano v tišini. Sestanek koordinatorjev se pa začne čez pet minut. Zdi se mi, da v zadnjih nekaj dnevih je precej nediscipline in zmede v uh, tem odboru. Imeli smo sedem, osem ustnih amandmajev. Nisem jih še nikoli toliko videla včeraj smo imeli veliko težav glede časovnice, glede dnevnega reda, glede predstavljanja eh, glasovanj, ker so bile težave glede kompromisnih predlogov spremenjen. Mislim, da se moramo res zbrati v našem odboru, kaj te mislim, da še nikoli ni bilo tako slabo kot sedaj. Tako da vas kot predsednika prosim in seveda vse koordinatorje naj o tem premislijo. Nišče ni popoln, vendar mislim, da potrebujemo izboljšavo pri upravljanju svojega dela. Dobro, to smo si zabeležili, to je vaša izjava. Vendar, če dobimo ustne amadmaje, potem razumete, razumete, ne moremo tega preprečiti.